kolege. Dame in gospodje, od petka naprej so naši osebni podatki bolje zaščiteni, kot so bili v preteklosti, zaradi tega, ker so stopila v veljavo nova določila o varstvu osebnih podatkov. To je tudi zasluga Evropskega parlamenta in zahvaljujem se vsem kolegom, ki so si za to prizadevali, še prav posebej poročevalcu. Žan-Filipo Albrehtu, ki eh, bo postal minister eh, oziroma je postal minister v Nemčiji in zato mu čestitam. Uredba o eh, varstvu osebnih podatkov je zelo pomemben korak, odločilen korak, ki bo zagotovil evropskim državljanom, da bodo lahko mirno uporabljali splet tako v Evropi kot posod po svetu. Na ta način smo dokazali, da lahko zagotovimo mednarodne standarde na področju zasebnosti. Evropska unija ima vodilno vlogo pri zaščiti državljanov in zaradi tega je potrebno doseči tudi spoštovanje eh, določil ze strani velikih eh, spletnih platform. In eh, sicer morajo spoštovati določila države, v kateri delujejo. Ne moremo več dovoliti nejasnosti in pa zlorabe pravil. Ta pravila bodo preprečila nadaljne škandale in eh, preprečila bodo uporabo podatkov naših državljanov v namen izkrivljanja rezultatov volitev. Če bi prišlo do kakršnekoli zlorabe, eh, mora biti ta prijavljena v 72 urah. Eh, tisti, ki ne bodo spoštovali pravil, bodo kaznovani za velika spletna eh, podjetja eh, bi lahko te kazni znašale milijarde evrov. Evropski parlament je igral pomembno vlogo pri eh, določitvi standardov za zagotovitev varstva osebnih podatkov na spletu. S tem smo prevzeli odgovornost do evropskih državljanov. Veseli me, da so uh, velika mednarodna podjetja z tega področja zagotovila, da bodo spoštovala naša določila. Vendar pa s tem naša naloga še ni zaključena. Potrebno je poskrbeti za veliko digitalno revolucijo z eh, ustreznim regulativnim okverom. Poskrbeti moramo za ureditev spletnega trga in za jasna določila za operaterje na spletu. Eh, poleg varstva osebnih podatkov je potrebno zagotoviti tudi usled, ustrezni davčni sistem in pa zaščito avtorskih pravic ter eh, zagotovitev varstva potrošnikov. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa se nadaljuje eh, seja Evropskega parlamenta, ki je bila prekinjena 3. maja. Eh, zapisnik za dne 2. in 3. maja ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem velja dnevni red za sprejetega. Franc